herr kollege buda dragi colegi lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie. spoštovani eh, kolegi sezonski delavci so eh, ključni za številne sektorje v evropski uniji v času pandemije smo bili priča pomankanju teh sezonskih delavcev, zaradi česar so morali zapreti številne kmetije, pravzaprav po celi Evropski uniji. Istočasno pa so sezonski delavci živeli v zelo težavnih okoliščinah. Včasih so tvegali tudi svoje življenje zaradi teh slabih okoliščin. Mislim, da moramo na ravni Evropske unije zagotoviti, da se bodo sprejeli eh, jasni in dobri delovni pogoji za sezonsko delavce in tudi zagotoviti, da bodo prijemali primerno plačilo. Tudi pri nastanitvah potrebujemo jasne eh, pogoje, zdravstveno zavarovanje pa mora biti tudi na voljo sezonskim delavcem. Eh, delavcem. Prav tako moramo imeti posebne telefonske številke, ki bodo na voljo tem delavcem v različnih evropskih državah, kamor bodo lahko poklicali in eh, prijavili kršenje pravic. Najlepša hvala, gospod eh, Buda, Dura Fernandez. Eh, muchas gracias. La pandemija aktual. Hvala. Ta pandemija je jasno pokazala, da sezonski delavci Evropske unije niso obravnavani enako kot eh, nacionalni delavci. In to velja tako za delavci, ki prihajajo iz drugih držav eh, članic Evropske unije in pa iz tretjih držav. In ravno ti delavci so zagotovili, da smo vsi dobili tiste osnovne a, proizvode na mizo. Opazili smo, da delajo v zares izjemno prekernih okoliščinah. Zato moramo imeti načine, kako a, odkriti, kje a, prihaja do zlorab. Te zlorabe namreč a, krnijo ugled številnih sektorjev, pa tudi nelojalna konferenca so. Pogosto jih. A, na goljofiv način eh, pripeljejo v uh, evropske države članice, kamor sploh niso bili namenjeni. To, so se je, to se je zgodilo španskim in romunskim državljanom. Vsi sezonski delavci morajo imeti pravico do koriščenja državnih pomoči in do. Uh, enakih delovnih pogojev kot domači delavcev, ne, kot domači delavci, ne glede na njihov izvor. Najlepša hvala, kolegica Bruni, ena minuta. Najlepša hvala, spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Odlično je, da imamo zdaj na mizi inicijativo za to resolucijo o sezonskih eh, delavcih. To ni nekaj novega, je pa kriza pokazala točno, kje so problemi prosto gibanje v Evropski uniji je eden izmed temeljev, ampak eh, ne sme omogočati diskrimina, diskriminacije. V krizi pa smo jasno videli, do kakšnih tretmajev prihaja v odnosu do sezonskih delavcev. Sezonskim in pa čezmejnim delavcem moramo zagotoviti primerno a, zdravstveno zaščito in primerne delovne pogoje. Naj omenim, kako, pomembni, kako pomembno logo igra a, delovni inšpektorat, inšpre, inšpektorat a, in pa Evropska agencija za delo. Treba je zagotoviti, da se spoštuje a, e, Evropska direktiva o napotenih delovcih. Ni njih ta, ni njih tesno. Običajno tistim, ki niso bili tukaj, ne dam besede, ampak kolega Radešovski je sedel na drugem sedežu. Kolega Radešovski, zato dobite besedo. Kje pa je, kje sedi? Prosim, beseda je vaša. Kolegovja, Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala. Želim izpostaviti, kako pomembna je ta resolucija za naše sezonske delavce. Vsi se zavedamo, da so sezonski delavci izjemno ranljiva skupina delavcev, ki prihaja iz eh, drugih držav članic, pa tudi iz tretjih držav. pogosto delajo v zelo slabih eh, delovnih eh, pogojih, prejemajo zares minimalno plačilo. Zelo pomembno je, da eh, poskrbimo za spoštovanje pogojev, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. ne smemo pozabiti, da gre tudi za moške in ženske, ki pogosto ne delajo v dostojanstvenih pogojih. Gospoda pa smo zelo slabo slišali, sporočamo tlmači. Gospod Trej, predsedujoče. V Nemčiji imamo žarišče in spet je prisedeta mestna industrija. 7000 ljudi je v karanteni, veliko je kuženih z virusom in veliko jih prihaja iz Bolgarije in Romunije. Kaj pa pravi ministerski predsednik Svernega parenja Vestfalije, krščansko-demokratski, pravi, da niso krivi suženski pogoji za to, ampak to, da so čez vikend se odpeljali domov. Ogorčen sem zaradi takih izjav prost pretok za Munijo in Bolgarijo je vodila do velikih težav. Delovno črno, socialni dampok, prostitucija, kriminalnost. Ampak da jim sedaj očitamo, da so se okužili zato, ker so se vrnili domov, to se mi zdi pa osebno za nekaj, kar je sovražno od tujcev. In temu se odrekam. Hvala lepa, kolega Rajl. Sedaj pa kolegica Rajnke, minuta. Stotine novih primerov v mesnici v Gutersloju. In res, to, kar smo slišali strani ministrskega predsednika, je, da bi romunski in bolgarski delavci se lahko temu izognili, da so to sami prinesli sabo. Ne, enostavno to ne gre. To je rasizem, da tujci prinašajo bolezni in zato tudi, ker Armin Lašet ne prevzema odgovornosti za to. Seveda je odgovornost ministrskega predsednika Severnega Parina Vesfalije, da zaščiti tudi Romune in Bolgare, delavce, ki delajo tam, ki delajo za drobtinice in nimajo ustreznih pogojev za delo. Zato seveda zahtevamo, da ministerski predsednik zagotovi ustrezne delovne pogoje, ne glede na to, kje to je, in da ustrezno tudi nadzirajo delovne pogoje. Če vse to ne bo zadoščalo, gospe in gospodje, potem pa moramo še izboljšati standarde, kaj ti temu izkoriščeno moramo končno narediti konec. Hvala. Hvala lepa, kolegica Rentke. Sedaj pa minuta Aguilar. Gracias, presidente. Ki... Hvala, predsednik. Na začetku moram jasno povedati, kako pomembni so sezonski delavci. V tej krizi smo videli, kako zelo pomembni so eh, kmetijske zadruge v Španiji niso uspele pobrati svojega predelka, ker ni bilo uh, sezonskih uh, delavcev. Zato sem zelo jezna, ker uh, doma pri nas uh, komunistična stranka ob, obtožuje, da uh, kmetje uporabljajo skoraj da suženjsko delo za. Uh, pobiranje pridelkov. Te obtožbe ne moremo sprejeti, zlasti v času krize, kjer smo izgubili 40 tisoč življenj brez konkretnih ukrepov, namesto da iščejo rešitve za to, obtožujejo kmete. In to ni spremljivo. Hvala. Hvala, kolegica Aguilera. Gospa Gema, izvolite. Sappiamo bene che le misure adottate dagli stati membri. Najlepša hvala. Ukrepi, ki so jih sprejele države članice v tej pandemi, v pandemiji, so imele zelo resne posledice za sezonske delavce. Sezonski delavci so se kar naenkrat znašli brez nastanitve, brez dostopa do prometnih povezav, brez prihodkov in tako naprej. Zlasti imamo v mislih sezonske delavce v kmetijstvu. Pogosto so žrtve organiziranih tolp. Nažalost je to v južni Italiji eh, velik problem, v tej resoluciji torej opisujemo um, resne težave, s katerim se sooča ta skupina ranljivih delavcev. In upam, da bo komisija in pa države članice uspelo zagotoviti spoštovanje njihovih uh, pravic in da bodo. Uh, Kaznovali kršitve na svetu, moramo zagotoviti, da bomo imeli dovolj sredstev za to, da bi zavarovali delovna mesta in pa zaposlitev tistih, ki so utrpeli škodo v tej krizi. Najlepša hvala. Ena minuta, gospod eh, Furlas. Kire Petrope, to je pa da, ki si sprgu menos. Je lepter kiklofori. Hvala. Gospod predsednik, spoštovani gospod komisar, prosto, eh, gibanje delavcev je eno izmed eh, ključnih načel v Evropski uniji. To velja tako za sezonske, kot za obmejne delavce. Ampak tu govorimo o, o ljudeh, o osebah, ki imajo družine, ki imajo a, svoje potrebe. Oni računajo na ta prihodek, ki ga dobijo iz svojega dela. In kot a, Evropski parlament, kot Evropa, moramo storiti vse za to, da bi jih zavarovali. Naša vloga danes tu je, da jim pošljemo jasno sporočilo. Sicer, da razumemo njihove potrebe, in da poskušamo zavarovati njih in njihovna delovna mesta, da jim stojimo ob strani. To je sporočilo, ki ga mora ta parlament poslati danes. Hvala. Hvala, kolega Furlas. Gospod Angel, ena minuta. V krizu, v tej krizi COVID-19 smo videli, kakšne so težave sezonskih delavcev v Evropski uniji. Pozdravljam rezolucijo, kjer je jasno povedano, kakšne odgovornosti imajo države članice in teledojalci. Preveč se izkorišča sezonske delavce. Države članice, pa tudi zaradi vrčevalnih ukrepov, nima dovolj eh, kapacitet več. Eh, delovni, inšpek, inš, eh, delovni inšpektori nima več sredstev, ki jih potrebujejo. Zagotoviti moramo spoštovanje evropske in nacionalne zakonodaje in mi socialisti se ozemamo za več transparentnosti. Komisijo pozivamo, da še naprej analizira učinek ukrepov, ki so bili sprejeti, eh, naprimer zaprtje mej in tako naprej, kako je to vplivalo na situacijo sezonskih delavcev in upamo, da bo ta razmislek potem v končni fazi pripeljalo tudi do konkretnih ukrepov. Želel bi se zahvaliti številnim nevladnim organizacijam in drugim partnerjem za pomoč, ki so jo nudili sezonskim delavcem v tej krizi. Najlepša hvala, kolega Angel, kolegica Bilde. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Epidemija COVID-19 je paralizirala naše gospodarstvo. Zato želim danes uh, spregovoriti v bran naše, mladost, uh, naše mladine. V Franciji je ogromno mladih, ki se soočajo z resnimi težavami. Ogromno mladih ne bo uh, našlo zaposlitve. Uh, letos ali letos poleti ogromno mladih diplomantov bo zaključilo šolanje, potem pa več let iskali delovna mesta. Mladi bodo začeli sanjati o tem, da bi odšli iz Evropske unije na drugo celine. V tej situaciji pa Evropska komisija nasili uspoštovanje uh, prostotržnih uh, pravil, imamo napotene delavce, ekonomske emigrante, ki dobijo prioriteto pri zaposlovanju. Evropska komisija usiljuje to nespremljivo doktrino, ampak mi moramo misliti na svoje a, mlade, na svoje diplomante. Oni so tisti, ki bodo pisali naslednjo stran zgodovine. Najlepša hvala, gospa Bilde. Kolega Andresen, ena minuta. Der Mann war Mitte 50, er kam aus Rumänien. Sredi 50-ih let je bil mož iz Romunije in zrušil se je. In potem so kričali na nj, zakaj ne dela, zakaj kliči. In potem je moral hoditi 8 km, da je prišel za zdravnika. V Nemčiji ga ni podprl nihče. Več kot 17 milijonov evropejcev je čezmejnih delavcev na področju kmetijstva, v klavnicah in kot čistilci in negovalci. Zelo slabo so plačeni veliko izmed njih in nimajo ustrezne zdravstvene zaščite. Njihova usoda nas ne sme zanimati samo takrat, ko govorimo o koronavirusu v mesnicah v Nemčiji. Škandalozno je, da podjetje kot je Tönnies izkorišča svoje delovce na ta način. Nemška vlada mora svojo predsedstvo izkoristiti za to, da zagotovi pravice vseh delavcev v EU. In komisija mora paziti na to in se bolj zauzeti za pravice delavcev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 je jasno razgalila določene težave, na katere mi opozarjamo že kar nekaj časa. E, situacija je bila težavna že pred pandemijo, zdaj pa je zares kritična. Prišel je skrajni čas, da sprejmemo neka priporočila oziroma ukre, u, u, u, e, konkretne ukrepe. Tudi mi kot poslanci uh, smo dolžni sodelovati z državami članicami, zato ker so države članice uh, eh, zadožene za nadzor teh podjetij, ki zlorabljajo sezonske delovce. Težave pa moramo rešiti skupaj in upam, da bo nemško predsedstvo v svoj program vključilo tudi srečanje ministrov za socialne vprašanje in družinsko vprašanje in upam, da bo kmalo pripravljeno tudi poročilo na to temo, ki bo rezultat premisleka v zvezi s tem, kaj se dogaja. Najlepša hvala, kolegica Zarevska, kolega Falka. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. 16 let sem bil star, ko sem eh, naredil izpit v, v šoli. In moja družina mi je takrat želela kupiti kolo. Ampak za to sem moral opraviti 21 dni sezonskega dela. Delal sem z velikim zadovoljstvom, mislil sem samo na kolo, nisem pa razmišljal o mojem zdravju oziroma delovnih pogojih in tako naprej. Danes pa imam posebno drugačen. Pogled na ta vprašanja. Vemo, koliko sezonskih delavcev je v Evropski uniji in zagotoviti moramo spoštovanje njihovih pravic. Uh, tudi nastanitveni pogoji so pomembni, zdravstveni pogoji, varnost teh delavcev in tako naprej. Eh, več odgovornosti moramo dati na stran delodajalcev in pa teh posredniških podjetij, ki eh, delavce pripeljejo v ta podjetja. Uh, Najlepša hvala tudi poročevalcu, ki je spoštoval oziroma upošteval šest amadmajev, ki smo jih poslali mi v imenu ELS. -a. Hvala, gospod Majorino. La pandemija ha avuto un impatto terribile sulle nostre vite, ma non ha colpi. Mm, najlepša hvala. Pandemija je imela izjemno tragične posledice za številne naše državljane, ampak na ne, nekatere državljani je vplivala uh, še v večji meri kot na ostale. Tisti, ki so bili že prej v bolj prikertem položaju, so trpeli uh, še hujše posledice. Zlasti je nespremljiva situacija tistih delavcev, ki jih izkoriščajo za drobiš v kmetijstvo. Nekomu ni mar za njihovo zdravje, pogosto so to uh, nevidni sužnji, izsiljujejo jih različne tolpe, kot je bilo danes že omenjeno. Potrebujemo torej odločnejši odziv na to situacijo. E, veljati mora načelo enakega plačila za enako delo. Mislim, da mora to načelo biti uzakonjeno na nacionalni ravni, potrebujemo pa tudi učinkovite e, inšpekcije delovnih pogojev. Pomembna pa je tudi dobavna vriga in pa inšpekcija nad dobavnimi vrigami. Če pa želimo zagotoviti spraševanje njihovih pravic, moramo uh, prekiniti tudi socialni dumping. Hvala, gospod Majorino. Gospod, gospa Konte, eno minuto. Če je bisogno di ascoltare, ascoltare tutte quelle istance, ki arrivano. Moramo prisluhniti, prisluhniti moramo. Uh, vsem tem pozivom, ki smo jih slišali se strani sezonskih delavcev. Če želimo zares zapolniti vsa delovna mesta, ki jih moramo zaposliti, moramo, uh, zapolniti, moramo razmisliti morda v Italiji v sistemu nekih bonov, voucherjev, zato da bi naši državljani dobili uh, prednost pri pridobivanju teh zaposlitev. Ne smemo pozabiti tudi na turistične delavce, naprimer smučarskih inštruktorjev in eh, drugih sezonskih delavcev. Država članice pa morajo zagotoviti spoštovanje individualnih delovnih pogojev. To je edini način, kako izide iz te krize. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto gospod Sakarc. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Sezonski delavci so zaradi krize COVID-19 še pred posebej velikim izzivom. In jaz prihajam iz eh, regije, za katere veljajo posebni predpisi za sezonske delavce. In v moji regiji vemo, da moramo sodelovati, kajti številni naši državljani so mobilni. In v moji regiji smo to še posebej opazili na področju zdravstva in nege. Zelo pomembno se mi zdi, da Evropski parlament danes pošlje jasen signal sezonskim delavcem, da bodo vedeli, da je njihovo delo cenjeno. Številni se dan danes bojijo, kaj te meje so zaprte in eh, ljudje se sprašujejo, kje naj ostanejo, na delovnem mestu ali pri družinah. In zelo bi bili hvaležni, če se hitro poskrbi za pomoč in če bi Evropski parlament danes poslal jasen signal. Hvala, hvala gospod Zagarc. Zdaj pa za minuto gospod Negresko. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani komisar. Resolucija Evropskega parlamenta je zelo pomemben korak za to, da bomo poskrbeli za boljše pogoje za delo sezonskih delavcev, kajti ne smemo dovoliti sodobnega suženstva. In socialdemokrati imamo še posebej velike ambicije tukaj. Na področju socialnih pravic in pravic delavcev obstajajo velike težave. Romunska vlada dela na tem zaradi krize številne. Stvari niso bile mogoče, mi pa želimo, da bi se nekaj premaknilo. Vidimo lahko, da smo zbrali tudi zelo veliko podpisov. Problem pa še ni rešen. Problem se pojavlja praktično povsod. Ljudje od nas pričakujejo, da bomo ukrepali. Zdaj se kršijo pravice, zlasti delovcem iz Romunije in nekaj je treba storiti. Hvala, hvala lepa, gospod Negresku. Zdaj pa za minuto, gospa Sardone. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tukaj govorimo o sezonskih delavcih in tudi o upravljanju meja v času krize COVID-19. Naj vam povem, kaj se dogaja v Italiji. V času COVID-19 je veliko migrantov prišlo na naše obale, torej upravljanje z mejami ni delovalo ravno popolno. Tudi kar zadeva karanteno, lahko vidimo, da so oblasti na morju organizirale ladje, kamor so potem strpali ljudi. Nismo pa videli nekega skupnega ali usklajenega pristopa. In vlada se je odločila, da bo pač eh, spustila ljudi v Italijo, zato ker potrebujemo sezonske delavce, ker tako pač je. To bo dobro za Italijo in dobro za Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod Ludgen. Hvala, gospod predsedojoči. Kriza COVID-19 je pokazala, kako pomembni so sezonski delavci za to, da prehranimo evropske državljane. Ti delavci si zaslužijo naše spoštovanje. Hvala, hvala za njihov prispevek. In vedeti je treba, da oni prispevajo tudi k kmetijstvu. V moji regiji je skoraj 50 odstotkov delavcev takšnih, ki prečkajo meje. In zaradi tega so se zdaj soočali z velikimi težavami. Dobro bi bilo, če bi na evropski ravni organizirali neke vrste evropski potni list, zato da bi takšni delavci lahko hitreje prečkali mejo. Morda bi lahko imeli tudi različne ravni, morda bi lahko imeli potni list s petimi zvezdicami, če lahko tako rečem, za zdravstvene delavce, zato da bi ti delavci lahko hitreje prečkali mejo. Mislim, da bi to marsikomu olajšalo življenje. Hvala. Hvala, gospod Ljudgen. Zdaj pa gospod Kohut za minuto. Izvolite. Hvala. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, v tej dvorani sem že govoril o tem, da je treba zaščititi pravice obmejnih delavcev. Glasovali bomo o resoluciji o njihovih pravicah, govorili bomo tudi o pravicah čezmejnih delavcev in sezonskih delavcev. Jaz sem bil eden od njih skoraj pet let. To je korak v pravo smer. Zdaj pa moramo poskrbeti, da bodo temu sledili konkretni ukrepi, tako zakonodajni kot nezakonodajni. Zagotoviti je treba ključne informacije. V trenutni krizi ljudje niso imeli ustreznih informacij. V Šleziji sem jaz, ker je to moje volilno okrožje, odprl informacijsko točko v svoji pisarni, zato ker oblasti tega niso storile. To ni prav. Družbe so zelo odporne, vendar bodo odporne še bolj, če bodo ljudje imeli na voljo ustrezne podatke. Podatki morajo biti celoviti in ustrezno posodobljeni. To je človekova pravica. Hvala. Hvala lepa, gospod Kohut. Zdaj, pa v imenu komisije gospod Šmit. Izvolite. Hvala, gospod predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci. Danes popoldne smo govorili o zelo pomembni temi. Govorili smo o temi, ki je v srcu Evropske unije. Gre za prost pretok delavcev. To je velik adut. Dober rezultat, ampak tudi velika odgovornost. Kriza nam je nažalost pokazala, da smo sicer imeli prej prost pretok ljudi, ampak nekateri ljudje so delali v človeka, v človeka nedostojnih pogojih. Prav tako so bile njihove nastanitve neustrezne. Zato mislim, da moramo hitreje in bolj učinkovito začeti reševati ta problem to ni rešitev, kako nekateri pravijo, da bi odpravili direktivo o napotitvi delavcev. Kajti, če bi to direktivo izvajali tako, kot je treba, potem do teh škandaloznih pojavov ne bi prišlo. In tudi pravna raven ne povzroča težav. Ne izvajanje, ne izvrševanje je tisto, kar povzroča težave. Izvajanje je pomankljivo. Zato mislim, da je treba pozvati prav vse delodajalce in države članice, da spoštujejo predpise in evropska načela. Če bomo storili to, potem bomo prav gotovo dosegli napredek in spet bomo poskrbeli, da bodo vsi delavci delali dostojanstveno, kar si tudi zaslužijo. Hvala, hvala, gospod Šmit. Na koncu pa še enkrat gospa Brnjac v imenu sveta. Izvolite, hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, na koncu želim povedati, da svet podpira prost pretok sezonskih delavcev in čezmenjih delavcev. Pogoji za to pa so, da morajo delavci imeti varno delovno okolje, socialno zaščito in enako obravnavo kot nacionalni delavci. Države članice so pripravljene še naprej govoriti o tem, skupaj z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Iščemo najboljši izhod iz te krize, krize COVID-19. Hvala. Hvala, gospa ministrica Brnjac. Če prav razumem, je bil to vaš zadnji prispevek v času hrvaškega predsedovanja. Hvala, hvala, da ste bili vedno prisotni. Želim vam obilo uspeha v prihodnosti in upam, da se kmalo vidimo spet. Hvala. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri, seja pa je prekinjena do 6 ure in 15.